lahko še nadalje govorimo o tem, kako bomo um, evropska sredstva uporabili za to zelo pomembno področje vključevanja Romov v politike. Hvala lepa vsem, hvala lepa poročevalcu. Um, končali smo um, ob 12.30, jutri bomo glasovali. Jutri, um, 27. septembra, v torek, začnemo ob 9.00, najprej od 9.00 do 2.00 in potem še popovdne od 3 pa do 9. Dnevni red